Spoštovane kolegice in kolegi, začenjamo naš skupni sestanek odborov Bud, Kont in Libe. Začenjam sestankom, čakamo še na predsednika odbora Libe, ne želimo pa izgubljati časa, ker imamo predvsej natrpan program. Mnenja smo bili, da je pomembno, da vsi trije odbori, ki se ukvarjajo z vprašanjem sredstev se usedejo skupaj in pogledajo, kaj se sredstvi dogaja. Veliko instrumentov imamo, relativno malo denarja na tem področju. Zato sem vesela, da je kolega Morajs odbora Libe zagotovil, da se lahko vsi sestanemo. Pozdravljam vse, sedaj pa dajem kar besedo kolegu Morajsu. Prosim. Thank you very much, uh, Chair. In- Hvala lepa, Inge, za to dobrodošlico. Prav imate, kot običajno, kar se tiče števila instrumentov in potrebe po sodelovanju, da se tega lotimo, kar se da učinkovito. Resnično pozdravljam tiste poslanke in poslance, ki ste se nam uspeli pridružiti danes. To je zelo pomembna tema. Zakaj je to pomembno? Razlogi so očitni. Azilna migracijska politika je zelo visoko na dnevnem redu od začetka krize 2015. Konkretne rešitve lahko ponudimo le, če jih podpremo tudi proračunsko. Kaj govorimo? Spremanje velikega števila prišlekov v Grčiji, iskanje v sredozemskem morju, ukrepi za mejni nadzor in tudi okrepljen nadzor obaljne straže. Žarišne točke vzpostavljamo in preselitev 30 tisoč prišlekov v druge države članice. Vse to smo podprli proračunsko iz našega proračuna in tudi kar se tiče administrativnega osebja, smo ga poslali iz EASE in držav članic. Prav tako imamo sredstva za nujne razmere. Prvič v zgodovini Evropske unije smo spostavili tak sklad, humanitarno pomoč znotraj Evropske unije. Vseeno pa tisti, ki to pozorno spremljamo, vemo, da so razmere na grških otokih še vedno težavne za prosilce za azil. Pozdravljamo tudi gospoda Artuja, ravno kar sem govoril, da vsi trije zelo sodelujemo na tem vprašanju. Grške in italijanske oblasti se pritožujejo zaradi pomankanja podpora EU, nevladne organizacije, za tiste izmed nas, ki smo blizu temu vprašanju, pravijo, da se financiranje ne koordinira dovolj dobro. Denar pride prepozno, prepočasi in ne tja, kjer je najbolj potreben. Tisti, ki smo bili v Grčiji, na grških otokih ali v Italiji, to poznamo. Zato je ta predstavitev bila zahteva Libe v dogovoru s z odborom za proračun in proračunski nadzor, da bi razmere bolje razumeli, kaj deluje, kaj ne, kje potrebujemo izboljšave. Zato, da bi zagotovili, da bo proračun kot celota podprl naše politične prednostne naloge. Rad bi se zahvalil odboru za proračun in odboru za proračunski nadzor za njune zaveze za iskanje odgovorov na to vprašanje in da imamo to predstavitev danes. Za začetek želim pozdraviti. Je tukaj? A, tukaj ste dobrodošli. To je pa težava, če ste pozni. Ne govorim o predsedniku odbora za proračun, govorim o sebi. Pozno sem bil, nisem videl Emily, torej eh, naj pozdravim Emily O'Reilly, kot si vemo, evropska varuhinja človekovih pravic. veliko je njenih preiskav, pa tudi v mrežo nacionalnih ombudsmanov, kar se tiče tega področja v EU. Kot ključna govornica bo spregovorila o tem, kako podpora EU ni bila dovolj učinkovita pri podpori tem izzivom. Brez nadaljnega dajem besedo kar gospe O'Reilly, da spregovori na to temo. Prosim. Uh, chair. Hvala lepa. Predsednik, dober dan vsem. Zelo sem vesela, da ste me povabili na to predstavitev danes popovdne. Ko se začenja razprava o evropskem proračunu, je jasno, da bo do migracijska vprašanja financiranja migracij in zaščite meja pomembna ne samo zaradi finančne in logistične vprašanja, ampak tudi politično, glede na to, kako pomembna je migracijska politika po Evropske uniji. Danes boste slišali strokovna mnenja, kako zagotoviti, da bomo učinkovito uporabljali sredstva in da bomo tudi pokazali odgovornost. In to je aktualna dragocena razprava. Namen predlogov komisije se zdi, da je dvoj. Najprej, da izboljšamo pogoje za posilce za azil, s tem, da bomo imeli ciljno financiranje in da zmanjšamo pritisk na notranje evropske meje, s tem, da bomo znatno povišali število zunanjih policistov na mejah in tudi proračun Frontexa. Osredotočanje na enega največjih političnih in humanitarnih izzivov za EU v zadnjih letih je priznanje hitro spremenjajoče se globalne realnosti. Kombinacija veliko faktorjev, vključujoč podnebne spremembe, notranje razselitev in migracijske možnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije in povezovanje. Vse to bo pomenilo, da bo migracija ključno vprašanje za EU še za veliko naslednjih let. Kot je nekdo nedavno dejal, imigracija je sedaj tako pomembna kot ekonomika v zahodni politiki. In izzivi so velikanski, kaj ti. Migranti ne prihajajo organizirano. Tako imenovani mešani tokovi, nova dinamika, ki jo uvaja nove tehnologije, vse to pomeni, da je z migracijami težko ravnati legalno, politično, To kaže tudi, kako težko se je razdeliti eh, ljudi pri preselitvi, pa tudi na človeški ravni. Kaj ti veliko je osebnih zgodb, veliko sočutja za lepega otroka, mrtvega na plaži, ampak manj sočutja, ko vse skupaj postane abstraktno. Kar se tiče akademikov, nekdo je dejal, da je vedno bolj jasno, da meje življenjskih izkušenj niso tako jasno ločene kot naše Eh, kategorije v zakonu, kot bi si želeli, da bi to bilo. Ampak eh, ti izzivi so tudi nekaj dobrega za nas, za evropejce in v družbah. Ravno zaradi privlačnosti Evropske unije, ne samo ekonomsko, ampak tudi zaradi humanitarnih impulzov, ki so še vedno v našem vrednostnem sistemu, je Evropska unija še vedno privlačna izbira za migrante. Med 2014 in 2016, naprimer, je skoraj polovica od 6,7 milijona posilcev za azil bila registriranih v EU. Ampak globalno več ljudi sedaj beži pred naravnimi nesrečami in učinki podnebnih sprememb, kot pa pred državljanskimi vojnami in drugimi konflikti. Učinek podnebnih sprememb in preseljevanja zaradi tega je vedno bolj viden, kajti ni posod več možno živeti po svetu. Po poročilu komisije 2016 bi lahko ekstremni vremenski pogoji pomenili razseljevanje 200 milijonov ljudi do 2050 na leto, zaenkrat jih imamo samo 25 milijonov na leto. Ta, to novo dejstvo globalnega življenja že priznavajo migracijske politike nekaterih držav. Nova Zelandija razmišlja o spostavitvi nove humanitarne vize za ljudi, ki se razseljujejo zaradi podnebnih sprememb v Tihem oceanu. In s temi pritiski med ostalimi, ki so povezani tudi z demografskimi spremembami v EU in potrebam po pritegnitvi sposobnih ljudi za podporo našim ekonomijam, je še bolj pomembno, da bomo namenili sredstva, ki, je, ki so namenjene na tem področju na učinkovit način in da bomo imeli ustrezno osebje in agencije, ki bodo pomagale in svetovale tudi nam ki je potrebno še kaj spremeniti. Potrebno je imeti kar se da veliko akterjev, kajti razlike med pogodbami in človekovimi pravicami in konvencijami na eni strani na stenah naših institucij in prakso ostanejo velike. Tisti, ki bežijo pred preganjanjem, da jim damo zaščito, to ni samo enostavno dejanje. To se ne konča s traumatičnim prihodom v sredozemlju, in prvim obedom in prvim oblikami, ki jim damo. Prava integracija in zaščita vključuje več intervencij, kompleksno logistično dejstvovanje v več sektorjih, tako znotraj držav članic, kot tudi prek meja in tudi politično delo, da bomo prepričali okrevajoče prebivalstvo, da to ni grožnja njihovim standardom praktično, kako se porabljajo sredstva Evropske unije in kako se to nadzoruje, to je nekaj, kar je na področju našega neposrednega nadzora. Za razliko od podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Za migrante, ki prihajajo v EU, so sredno pomembne zonanje meje. Komisija bo znatno povečala število policistov na zonanjih mejah. Če si EU ne želi postati trnjava ki bo brez sočutja, potem so človekove pravice pomembne. Moj urad je kar nekajkrat že pogledal temeljne pravice, si ogledal temeljne pravice in izpolnjevanje letek stranih Frontexa ima dobro sodelovanje s to agencijo. Večina mojih priporočil za izboljšanje je bilo sprejetih. In zahvaljujoč podpori parlamenta je priporočilo, ki ga agencija ni sprejela, namreč, da bi ustvarili mehanizem za pritožbe, na koncu tudi bilo sprejeto. Ko se agencija veča, pa je pomembno, da osebje še naprej ve, kakšne so njihove obveze po listini človekovih pravic, tako da bodo moje kolegi in jaz še naprej nadzorovali z nadzorom na tem. Prav tako komisija želi povečati sredstva večletnem finančnem okviru za migracijo, azil in integracijske politike, kot smo opazili. Ampak to ni dovolj, da bi se soočili z vsemi obstoječimi izzivi. Naprimer, morali bi imeti več koordinacije na politični ravni med EU in nacionalnimi organi. Sodelovanje bi seveda lahko bilo okrepljeno s povečano solidarnostjo med državami članicami, čeprav politični izzivi ostajajo. Ampak, če nimamo optimalne solidarnosti med državami članicami, je pomembno vedeti, da znotraj vsake države članice imamo relevantne akterje, tudi ombudsmane, institucije za človekove pravice in nevladne organizacije, ki lahko ponudijo logistiko in strokovno znanje za pomoč pri pravi distribuciji sredstev in lahko se tudi koordiniramo z drugimi kolegi v EU pri tem delu. Moj urad, na primer, skupaj z 19 drugimi nacionalnimi in regionalnimi ombudsmani, je sodeloval pred nekaj leti, zato da smo zagotovili, da tisti posilci za izjiv, ki se vračajo v tretjo državo, strani Frontexa v sodelovanju z državami članicami, da z njimi ustrezno ravnajo na potovanjih nazaj. Ampak da ti akteri delujejo, pa je pomembno, da imajo enostaven dostop do podrobnosti sklada za azil, migracije in integracije. In to je bil del še ene pobude, ki sem jo izvedla pred nekaj leti s komisijo, ko se od držav članic zahtevala, da bodo podrobnosti za sklad Amif bolj enostavne za dostopanje. Ampak več je potrebno še storiti praktično pomembno je, tako za države članice kot komisijo, da podrobno spremljajo razdeljevanje sredstev, tako da lahko komisijo na lokalni ravni obvestijo, ali se ta sredstva uporabljajo na ustrezen način, ali pa se jih lahko presmeri drugam, kot to narekujejo pogoji in razmere. Več informacij, ki so na voljo javnosti, bi tudi dovoljevali nacionalnim obocmanom in ostalim, da pregledajo obseg koliko države članice izpolnjujejo svoje obveze za spoštovanje temeljnih človekovih pravic, ko nudijo storitve prosilcem za azil in razseljenim storitvam po sredstvih AMIFA. Čeprav je možno, da nacionalni obocmani dostopajo do takih dokumentov prek drugih kanalov preiskav, bi javna objava omogočala še lažje delo obocmanov. Več objavljenih informacij bi tudi ponudilo dragocene podatke za nadzor nad evropskimi sredstvi še prav posebno, če se jih uporablja za izvajanje prednostnih nalog in ciljev za financiranje EU na področju migracij in azila. Seveda, integracija je ključnega pomena. To pomeni, da je potrebno vključiti migrante v skupnost. In zelo pogosto prihajajo prosilci za azil skupnosti, ki so zelo drugačni od naših. In seveda, ne komisija, ne ombudsman, ne morate biti na voljo vaš čas. Ključno je, da se v to vključuje jo tudi drugi akteri, tudi skupnost. Če to nadaljuje, potem nič ne bo delovalo. Potem je še kar nekaj drugih velikih zivov, kar se tiče migracije. V tem trenutku ocenjenih 80 odstotkov sirskih beguncev v Evropski uniji ni zaposlenih. In to ne more biti samo zato, ker nimajo ustreznega usposabljanja, ker nimajo dovolj eh, znanja. Nedavno je revija The Economist tudi spregovorila o tem. Nekateri pa že iščejo praktične rešitve, za to vprašanje. Včasih tisti, ki izgubijo delo zaradi imigrantov, pa so to slabše plačene delo, dobijo potem še boljše plačeno delo. Prav tako smo videli, da je potrebno uvesti nekatere prakse, sprejemati migracijske tokave. Ampak eh, ekonomist je to gledal z ekonomske perspektive. Države članice bi naj torej pridobile zaradi pritoka slabše plačanih delavcev, pa seveda moramo spoštovati tudi dostojanstvo delavcev, kar se tiče prišlekov. Po vsej Evropski uniji imamo večja in manjša območja, ne samo temene humanosti, ampak tudi dobre prakse. V Grčiji sem bila v Atenah in grške organi so dejali, da je to še prav posebno dobro opremljen center za sprejemanje prosilcev za azil, sem bila vseeno presenečena, kako se trudijo nevladne organizacije, vlada, lokalno prebivalstvo, da bi olajšali življenje tem ljudem in jim, to je najpomembnejše, dali upanje. V veliko državah članicah navadni ljudje tudi pomagajo, pa jih nismo prosili, nudijo toplo pomoč prišlekom v njihovih mestih. Tako stvarjajo socialne povezave jim ponudijo hrano, jih učujo športne dejavnosti in tako lahko oba dela skupnosti se naučita sobivati drug z drugim. Seveda ne smemo biti preveč romantični ali sentimentalni glede teh vprašanj. Človeška življenja niso vedno taka, kot si mi želimo, da bi bila ali kot si sami želijo, da bi bila. Znatne kulturne razlike povzročajo napetosti in napetosti pomisleke. Torej, potrebno je biti pogumen, razsvetljen na tem področju, da bomo obrali pravo pot, da bomo tem izzivom, da bomo te nazive odgovorili sami, pa tega ne moremo storiti v vseh državah članicah. Manjših, večjih, liberalnih, manj liberalnih so posamezniki in organizacije, organizacije na državni in nedržavni ravni, ki so pripravljene pomagati pri tem velikanskem delu ustvarjanja praktičnega, razsvetljenega, človeškega in pravičnega sistema, ukvarjanja s tistimi ljudmi, ki nimajo sreče, da bi bili rojeni državljani Evropske unije. Hvala lepa. Euh, Najlepša hvala, gospa O'Reilly, za vaše sporočilo, za vaš prispevek o človekovih pravicah. In zdaj bomo šli na predstavnika um, inštituta Br eh, Brgel, ki nam bojo predstavili svoje sporočilo o evropskih skladih za migracije, azil in uh, policije in uh, politike, in integracijske politike. Uh, Profesorja Darvas in Wolf sta tukaj in za predstavitev imate na voljo 15 minut. Hvala, gospod predsednik. Nadaljujem pa v angliščini. Would start by thanking um, the European Parliament for um, asking us. To... Evropski parlament nas je prosil, da pripravimo to študijo. Ime mi je kot Wolf in uh, Čez nekaj trenutkov bom predal besedo kolegi, da bo predstavil študijo. Zahvaljujem se parlamentu za to razpravo. Gre namreč za konkreten način, kako se lahko odzivamo na kompleksna uh, vprašanja, ki uh, so med glavnimi vprašanji, s katerimi se soočajo evropski državljani, skladno z anketami, rezultati anket. Vprašanje priseljevanja v Evropsko unijo ni vprašanje, ki bo sčasoma izginilo. Verjetno bo to ostala zelo pomembna tema, zelo relevantna tema za evropske državljane v prihodnih desetletjih. In razlog za to je preprost. Vemo, kakšni so vzroki za izseljevanje, vemo, da eh, smo priča mnogim gospodarskim razlogom, pa tudi eh, razlogom, eh, ki izhajajo iz različnih oblik kršenja človekovih pravic. Če si pogledamo gospodarske in demografske elemente naše sosednje celine, se pravi Afrike, vidimo, da bo v prihodnih 30 eh, letih prišlo do podvojitve števila prebivalstva v Afriki z ene milijarde na dve milijardi. In sedaj imamo načrt za Afriko, želimo razviti Afriko, zato da bomo omejili eh, priseljevanje, ampak eh, z izboljšanjem gospodarske situacije v Afriki bo vsaj v začetku eh, to privedlo še do večjega števila ljudi, ki se bo izselilo, zato ker bodo imeli finančne možnosti za to. Naprošeni smo bili, da bolj natančno ocenimo kaj Evropska unija trenutno dela na tem področju. Uh, In eh, pripravili smo tudi eh, analizo uporabe evropskih skladov za eh, migracije, azil in pa politike integracije. Naj povem, da naš namen ni tu, da ocenjujemo, ali so, bili, so bila sredstva ustrezno ali neustrezno porabljena. Naš namen je samo ocena, ki jo lahko upravimo kot um, raziskovalci, ki nimajo dostopa do zasebnih informacij oziroma tajnih eh, informacij. To pomeni, da smo delali z javno dostopnimi informacijami, prav tako smo intervjuvali tudi eh, različne deležnike v evropskih inštitucijah, pa tudi agencijah, naprimer Frontex, eh, AMEF, Prav tako smo eh, izmenjali tudi eh, mnenja z različnimi eh, deli Evropske komisije, pa tudi z španskimi ministrstvi, italijanskimi ministrstvi in tako dalje. Prav tako smo naredili tudi pregled nevladnih organizacij. Te so namreč pogosto končne prejemnice evropskih finančnih sredstev in želeli smo videti, kakšen je njihov občutek glede procesa, ki je povezan z dostopom do teh eh, skladov. Omenil sem že številke, ki so povezane z imigracijami in na levi strani vidite, da so se številke leta 2015-16 močno povečale zaradi večjega števila prosilcev za azil v okviru krize v Siriji. Ampak nasplošno, če si pogledate še številke, pa boste videli, da azil pogosto ni glavni razlog za uh, priseljevanje v Evropsko unijo. Če si pogledamo leto 2014, potem vidimo, da je število ljudi, ki prihajajo iz gospodarskih razlogov, precej eh, više kot število prosilcev za azil. Eh, številke so se znižale po krizi 2015, še vedno pa ostajajo precej više od obdobja pred letom 2015. In eh, te številke odražajo trend, ki sem ga prej opisal. Prav tako so te številke precej visoke v primerjavi z notranjem eh, priseljevanjem znotraj Evropske unije. To predstavlja zelena črta. Tu vidimo na desni eh, strani torej, eh, evropske državljane in to ne vključuje eh, lastnih državljanov. In prav tako to ne vključuje tudi državljanov tretjih držav. Kakšna je sedanja situacija? Po uh, tej prosonici bom predal besedo gospodu Davašu. Trenutno je situacija takšna, da delež, ki je namenjen uh, migracijam in uh, z njimi povezanimi stroški, je bil precej povečan znotraj sedanjega MFF-a. Imamo 14,2 milijardi, kar predstavlja povišanje iz nič cela 8 milijardi odstotkov večletnega finančnega načrta na 1,3 odstotke večletnega finančnega načrta, torej iz 8 na 14 milijard. To pokriva samo tiste postavke, za katere vemo, da so jasno povezane z migracijami. Imamo pa še druge postavke, naprimer socialne postavke, kjer je del denarja namenjen uh, priseljencem, ampak tega ni mogoče ločeno analizirati, zato ker ne vemo, eh, ali je ta denar porabljen za evropske državljane ali za migrante. Dajem besedo kolegi. Dobro, pogledali smo si sredstva namenjena eh, po posameznih državah in posameznih nalogah. In kar smo ugotovili, je naslednje. Za AMIF e in pa ISF sklad so glavni ključi porazdelitve tisti, ki temelijo na informacijah in podatkih iz leta 2010 nismo pa analizirali spremembe eh, teh trendov. Te so precej pomembne. Prav tako so ti eh, skladi prejeli tudi več eh, sredstev, ampak porazdelitev je še vedno narejena po istem ključu. Združeno kraljestvo še vedno prejema Eh, največji delež teh eh, skladov, če tudi uh, Združeno kraljestvo ni prejelo največjega deleža uh, migrantov v nasprotju z Nemčijo, ki, katere delež je precej um, nižji, če tudi je Nemčija sprejela največje število uh, migrantov. Italija je prejela približno ustrezno uh, ustrezna finančna sredstva. Grčija je prejela velik del tudi nujnih eh, finančnih eh, sredstev, ampak eh, dejstvo je, da temeljni ključ za porazdelitev je zelo zastaran in da ga je treba prilagoditi v naslednjem finančnem okviru. Ni dovolj, če ta ključ temelji samo na uh, podatkih iz leta 2016 ali 2017, temveč mora formula omogočiti eh, tudi prilagoditev glede na situacijo, ki bo morda nastala leta 2025 ali 2026. Ta graf eh, kaže na zelo velike razlike. Naprimer, eh, Grčija porabi velik del AMIF. -a. Eh, sredstev za azil, Združeno kraljestvo na vračanju, druge države na integraciji. Države morajo biti prožne glede porazdelitve teh eh, skladov, eh, ampak glede na to, da ta sredstva služijo skupnim evropskim ciljem, bi bilo smiselno razmisliti o nekem ključu za porazdelitev teh sredstev na to implementacijo. Tu nimamo ustreznih podatkov, ki bi nam omogočili opraviti to analizo. Zelo veliko časa smo porabili za uh, pridobivanje informacij in nismo pridobili ustreznih informacij od vseh držav. UNHCR je prav tako uh, zaključil uh, študijo istočasno kot mi in eh, tudi avtor te študije je ugotovil, da eh, podatki niso ustrezni. Ta graf eh, kaže, kolikšen del zaveza 2014 do 2017 je bil dejansko izplačen. Vidimo, da je bilo temu namenjeno 6,2 milijona evrov in samo 2,5 milijona evrov bilo dejansko izplačanih, torej manj kot polovica. Možno je tudi, da je implementacija v teku, da sredstva še niso bila izplačana in da ta graf ne izraža ustrezno situacije, ampak samo 40 odstotkov eh, sredstev je bilo v prvih eh, tri letih dejansko izplačano. Na to eh, deležniki, z njimi smo imeli precej, precej dolge pogovore in ta prosojnica prikazuje šest glavnih sporočil. Prvič, veliko deležnikov priznava, da se je EU uh, odzvala na ta velik porast pri številu uh, iskalcev za azil in eh, nekatere države enostavno niso imele upravne eh, zmogljivosti in eh, v teh državah so bili ti EU e instrumenti res ključnega pomena. To je pozitiven vidik, medtem ko ostala sporočila pa so bolj negativna. Število deležnikov, številni deležniki so izpostavili kompleksnost sedanjega računovodskega in proračunskega sistema Eh, v Grčiji je bilo to zlasti zelo zapleteno, nekatere oblike financiranja niso primerne eh, za agencije, finančna pravila eh, so bila neustrezna, vsaj deležniki so jih kot take videli in mnogi nacionalni organi so izpostavili številne eh, težave, upravne težave, ki eh, so onemogočile ustrezno izvajanje in črpanje teh eh, sredstev. Na to neustrezna usklajevanje, ki je imelo veliko vpliv na učinkovitost operacij, to je bil en od glavnih faktorjev neustrezna koordinacija je tudi preprečila izmenjavo najboljših praks. Na to ta uh, intenzivna migracija je povečala tudi pritisk na zaposlene v evropskih inštitucijah in eh, evropskih agencijah, eh, pa tudi nacionalni ravni ni tudi povsem jasno, kako se različne oblike financiranja med seboj povezujejo ali prekrivajo. In eh, tudi tu je treba zadeve izboljšati. In mnogi deležniki so izpostavili dejstvo, da bi potrebovali več denarja. Na to pa smo naredili tudi anketo oziroma pregled nevladnih organizacij v desetih državah eh, in eh, postavili smo kar nekaj vprašanj. Žal nimam dovolj časa, ampak naj izpostavim samo najpomembnejše. Če primerjamo AMIF in ESF sklada, potem vidimo, da je eh, AMIF sklad precej bolj birokratski kot ESF, kar zopet kaže na to, da bi potrebovali poenostavitev za boljšo uporabo teh skladov. Moram preskočiti kar nekaj prosojnic, tako da bom nadaljeval s priporočili. Kot sem že omenil, ključ za porazdelitev mora biti spremenjen. Eh, moral bi vključevati formulo, ki bo lahko ažurirana iz leta v leto. Na to najpomembnejše za ustrezno črpanje bi, bilo, eh, bi bila ustrezna koordinacija eh, med državami članicami, zlasti v povezavi z urgentnimi dejavnostmi. Tu priporočamo večji delež nujne pomoči eh, v tej ovojnici. Sklad AMIF se uporablja za različne um, namene in to bi bilo tudi potrebno uskladiti. Na to bi bilo nujno uh, da bi uh, imeli ustrezne podatke v zvezi z uh, migracijami in z eh, financiranjem uh, migracij. Na to bi bilo dobro, če bi imeli spletne strani z ažuriranimi različicami nacionalnih programov. Um, nekatere države imajo na voljo samo zelo zastarane informacije. Uh, Prav tako imamo tudi celo vrsto drugih eh, skladov, ki eh, ponujajo nekaj sredstev za migracije, ampak eh, žal tudi tu podatki niso bili razpoložljivi. Potrebujemo več podatkov. Na to sedmo priporočilo. Finančna uredba včasih preprečuje ustrezno črpanje teh sredstev, zato bi bilo dobro, če bi uh, si tudi to pogledali. Uh, na to treba izboljšati usklajevanje, na to uh, potrebujemo več eh, zaposlenih zlasti uh, v tistih enotah, ki uh, so pod največjim pritiskom. Potrebujemo večji uh, delež uh, sredstev za migracije v naslednjem večletnem finančnem okviru. Cili evropskih skladov bi morali biti bolj uh, jasno opredeljeni. Uh, Treba bi se bilo izogniti tudi prekrivanjem in na to nevladne organizacije so ponudile tudi zelo veliko število odgovorov, približno 15 točk. Nevladne organizacije so izpostavile naprimer to, da včasih velike nevladne organizacije prejemajo veliko več eh, sredstev Eh, s tem, da sploh niso dejavne na eh, terenu, na to pa um, eh, majhne nevladne organizacije to delo opravljajo s tem, da razmerja med njimi niso jasna. In tudi celo vrsto drugih predlogov so pripravile nevladne organizacije. Uh, Hvala lepa. Tako profesorju Wolfu kot eh, Darvasu. Vem, poslanci to včasih poznate že zelo dobro, ampak vseeno je dobro to dobiti tudi, tudi takole. Jedr NATO. Gotovo vam bomo zastavili tudi še kaj vprašanj. Tako. Sedaj pa pozdravljam Beate Gminder iz GD Home, ki nam bo podala pregled nad trenutnimi izdatki za migracije v EU in tudi kar se tiče zakonodaje. Lahko pa seveda poda pripombe tudi glede študije Bruegel, če je to potrebno. Prosim, gospa Gminder. Hvala lepa, sem predsednikom, hvala lepa za priložnost, da sem danes tukaj, da lahko podamo naš prispevek. Mislim, da je ta predstavitev zelo aktualna, kajti smo v zadnji fazi priprave zakonodaje za AMIF in ISF. To je torej odlična priložnost, da date tudi nam na komisiji ustrezne predloge za to. Mislim, da ni skrivnost, da smo seveda skušali priti do pravih zaključkov, zelo trdo smo delali. Mislim, da tudi lahko jasno povem, da EU in komisija poskušata zagotoviti vseobsegajoč azilni sistem in to je ključna prednostna naloga za Evropsko unijo. Biti moramo odporni za nadaljne krize in izkazati moramo odgovornost in solidarnost. Prav tako moramo še naprej kazati solidarnost z Afriko, se ljudotiti vzrokov za migracijo in tudi dolgoročnih izzivov. Izvajanje naše migracijske politike je zato dopolnjeno ne samo s financiranjem, ampak tudi s precej zakonodajnimi instrumenti. Tukaj se lahko navežemo na AMIF in ISF, e ki predstavljata vse obsegajoč pristop. Kaj torej počnemo? To se dotika različnih vidikov azila, tudi preselitve in premeščanja, pa tudi integracije državljanov tretjih držav in tudi operacije vračanja. ISF e ima dve komponenti. Najprej meje in vize, druga policija, ki podpirajo vizonsko politiko, policija pa boj proti resnemu čezmejnemu kriminalu, kot je že bilo navedeno. Ja, vem, tole je premajhno, da bi lahko prebrali, se pravi čujem, pa kot lahko vidite in kot je bilo izpostavljeno, trenutna vojnica za oba sklada je bila znatno povišana v zadnjih dveh letih in sedaj dosega 10,8 milijard na koncu 2018. Kako torej uporabljamo ta denar? O tem še lahko kaj povem. Naj pa tudi pozamem. Tri načine imamo za to. Najprej deljeno upravljanje, ko sodelujemo z državami članicami, potem neposredno upravljanje, ko komisija sama z nepovratnimi sredstvi upravlja sredstvi in potem posredno upravljanje, lahko financiramo mednarodne organizacije, ki sodelujejo s komisijo na podlagi pogodb. 2017 smo si ogledali dosedanjo operativo AMIFA in ISF-a in pripravljamo zakonodajo za skladi, sklada, ki bosta sledila. Kaj smo ugotovili? zelo podobno temu, kar ste ugotovili tudi v vaši študiji. Sklad je pomemben instrument pri obladovanju težkih razmer. Ima kratkoročne razsežnosti, pa tudi dolgoročne razsežnosti za pomoč. Pomembno vlogo je odigral v zadnjih letih, pri izboljšavi azilnih sistemov in pri izboljšanju sprejemnih zmogljivosti v državah članicah, še prav posebno, ko tako ponovimo bolj dostojanstveno zdrav okolje za prosilce za azil po njihovem prihodu. Prav tako podpiramo ranjive skupine, še prav posebno mladoletne brez spremstva. Mislim, da lahko rečemo, da sklada zagotavljata to, kar od njo pričakujemo in izpolnjujeta cilje. Naprimer, nacionalni program AMIFA pri delenem upravljanju, tukaj smo pomagali milijonom beguncev, 160 tisoč jih je bilo iz ranljivih skupin, več kot 60 tisoč spenih mest je bilo ustvarjenih, tako smo za štirikrat povečali zmogljivosti v primerjavi z 2014. Veliko je tudi osebja, ki pomaga, veliko osebja smo osposobili, ki sedaj ponujajo strokovno znanje pri zimnih postopkih. Več kot 23 tisoč oseb je bilo premeščenih, preseljenih s pomočjo teh skladov. Integracija je tudi zelo pomembna. Skoraj 3,5 milijona migrantov, ki živijo v državah članicah, dobijo pomoč. Prav tako in dajmo pomoč, da jih oponomačimo pri vključevanju v njihove skupnosti. 4800 ukrepov imamo, ki jih financiramo s viri EU. Sklada prispevate tudi k operacijam vračanja. 127 tisoč ljudi je bilo vrnjenih, večina prostovoljno. Kot ste že omenili, kar se tiče nacionalnih programov, je ena kritičnih točk, da so počasni, da požrejo veliko sredstev. To je res in ne. Obenem. Na začetku, seveda na začetku računskega obdobja, veliko časa porabite za načrtovanje. Potem morate, naprimer, zvesti javni razpis, podati neporadna sredstva, govorimo o davkoplačevalskih sredstvih, biti moramo odgovorni, pregledni, slediti finančni uredbi, naj si bo zakonodaj na ravni EU ali celo nacionalni. Zato je potem izplačilo sredstva včasih šele čez nekaj let. Najprej načrtujete, potem začnete operacije, jih uveljavite in to je predhodno financiranje, običajno šele kasneje, Ko se projekt zaključi, pa potem sledi končno plačilo. Zato in to nekoliko razloži študijo Bruegel, trenutni fazi 2018, imate tudi podatke za 2017, je absorpcija med 30 in 35 odstotkov za plačila. To je velikanska številka v tej fazi. In sedaj smo že skoraj pri zaključku računov držav članic za 2017 in držav članice so poslale veliko več zahtev za plačila kot prej. Zelo pozorno spremljamo, kaj države članice počnejo. Sredstvi nacionalni programi so potrjeni strani komisije, komisije in tudi spremembe. Z vsako državo članico sodelujemo, da bi kar najbolj izkoristili sredstva, ki jih zagotavlja EU. Ravno kar smo izvedli tudi umestni pregled, ko ugotavljamo, kje je premalo sredstva ali kje ga je preveč. Včasih sredstev ne uporabljamo ustrezno in jih potem preusmerimo in osredotočamo proračun na najboljšo vrednost za EU in za državljane Evropske unije še nekaj, kar je bilo omenjeno. Sistem ESR bi naj bil enostavnejši kot sistem AMIF. Spet, kar se tiče naše strukture. Tukaj primerjate zelo mlad sklad. MAMIF je bil vzpostavljen 2014. Od 2014 je operativen z že vzpostavljenim skladom Evropske unije. Sveda smo se veliko naučili, sedaj pripravljamo tudi naslednjo generacijo podarovanja sredstev in se skušamo tudi kaj naučiti iz preteklosti in upravljati vsem skupaj, kar se da dobro. Poleg deljenega upravljanja z državami članicami imamo tudi neposredno upravljanje komisije same. Med 2014 in 2017 smo 243 milijonov evrov namenili ukrepom Unije. To se je povečalo z 12 milijonov 2014 na 142 milijonov lani. 190 različnih ukrepov smo financirali, večinoma se osredotočamo na migracijo in integracijo. To so nepovratna sredstva in javni pozivi, javni razpisi. Potem pa imamo tudi posredno upravljanje z mednarodnimi organizacijami, naprimer IOM in tudi ECRI. Prav tako financiramo migracijsko mreže prek tega in to počnemo na podlagi delovnega programa, ki ga objavlja komisija vsako leto. Imamo pa tudi v našem naboru instrumentov finančni instrument, ki omogoča prožno možnost nudenja nujne pomoči. Tukaj gre za zelo stroge pogoje, ko se lahko uporabite, so običajno nepovratna sredstva. Pogosto se to izplača državi članici. 973 milijonov smo namenili v zadnjih treh letih za ta namen. Glavne prejemnice teh držav so Grčija. Glavna prejemnica je bila Grčija. To je bilo že omenjeno. Imamo finančni načrt za Grčijo in z grškimi oblastmi. Se enkrat mesečno tem pogovarjamo in to tudi zelo pozorno spremljamo na visoki ravni. Grčija je prejela v 2015 več kot 196 milijonov evrov nujne pomoči. To je bilo neposredno dano grškim oblastem, še pa posebno za spostavitev žariščnih točk, za povečanje nastanitvenih zmogljivosti, da poskrbijo za zdravje imigrantov, prav tako pa smo financirali 80 milijonov po Amifin ISF e za spremne centre v Grčiji od 2016. Druge države ki pridobivajo, sta tudi Italija in Bolgarija. Več kot 190 milijonov Italija. Bolgarija pa 179 milijonov povratnih sredstev. Tukaj gre običajno za tolmačenje, prevajanje, pravno pomoč in identifikacijo ranjivih skupin in pomoč osebam, ki potrebujejo posebno namestitev socialna pomoč ali ukrepi, ki so potrebni za pripravo vračanja. Okrepi lahko vključujejo tudi nakup opreme, infrastrukture ali sredstvo prevoza. To je torej ključni instrument. To smo zelo potrebovali v časih krize in je bil zelo koristen instrument. bi se pa radi izognili, da ne bi vedno morali posegati v proračun za nujne razmere, ker to je pa za nujne razmere. Z državami članicami zelo sodelujemo in skušamo zagotoviti financiranje na bolj strukturiran način, ko uporabljamo še posebno programe, ki so pod nacionalnimi programi po delenem upravljanju. In ne na zadnje naj omenim, da imamo seveda tudi agencije, ki podpirajo delo Evropske unije, kar se tiče migracij nekatere bodo spregovorile kasneje. Prav tako je to del možnosti, da pridobijo financiranje z, naših, z naše strani. ZAMIF in ISF in povezanimi instrumenti komisije, kar se tiče zonalnih odnosov, pa tudi kar se tiče področja integracij, imamo nabor instrumentov, ki jih lahko uporabimo, vendar pa tega sami ne zmoremo sami. To je dopolnjevanje nacionalnim proračunom. Smo pa v zadnjih dveh letih, treh letih krize, bili sposobni se soočiti s težkimi razmerami. Proračun je bil podporen, prožen. Sedaj je dobra priložnost, da se kaj naučimo za naprej, za naslednji večletni finančni okvir. Hvala lepa. Euh, Najlepša hvala, gospa, za ta pojasnila. No, zdaj, ko smo izvedeli marsikaj novega, zahvaljujoč tem predstavitvam, eh, bomo odprli prvi eh, sklop razprave, ki mu bom predsedoval skupaj s Klodom Morajšem. In ta sklop se imenuje od dodelitve do uresničevanja ter uh, ocena ciljev in um, uresničevanje uh, izdatkov za migracije in nazil znotraj Unije. Tako uh, bomo govorili o tem, kako poteka financiranje uh, za ti dve področji, čim uh, so politični cilji določeni, imamo potem dodeljena tudi sredstva in spremljati moramo, kako se ta dejansko na kraju samem uporabljajo. Tako bomo zdaj prisluhnili strokovnjakom za migracije in strokovnjakom za finance za to področje in zdaj dajem besedo kolegu Morajšu. Hvala lepa. Imamo odlične govorce. George Economis, ki je župan Aten in eh, tu bo spregovoril tako kot eh, v svoji vlogi eh, župana Aten, kot tudi kot predstavnik partnerstva za begunce. Na to imamo gospoda Fabrisa Vežerja ki je predsednik eh, Frontexa, eh, na to zastopnik EASA, eh, e gospa Josephine Liebel, ki je odgovorna za Evropski svet za begunce in pa dr. Lilian Curdi iz Univerze v Oxfordu. Vem, da imajo poslanci veliko vprašanj. To je bil namen tega dogodka. Zato vas prosim, da ne presežete osmih minut, tako da bomo imeli čas za vprašanja. Dajem najprej besedo Đorđu Kamenisu, županu Aten. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, αγαπητοί πρόεδροι των Επιτροπών, θα ήθελα. Uh, Gospod, gospa predsednica in gospoda predsednika odborov, najlepša hvala za to povabilo na skupno predstavitev odborov. Se tako lahko predstavim zelo pomembno temo. V obdobju od leta 2015 do 2016, ko je na 100 tisoče beguncev eh, prešlo skozi Grčijo, smo se znašli v zelo težki situaciji. Bilo je treba ukrepati zelo hitro, zato da smo prišli do potrebnih sredstev. Danes, dve leti in pol kasneje, lahko rečem, da Atene ne bi mogle biti kos tej begunski krizi, če ji ne bi pomagali njeni evropski zavezniki in če ne bi imela dostopa do evropskih uh, sredstev iz evropskih skladov. Um, Atene so torej črpale um, sredstva v višini preko 20 milijonov, zato da so bile lahko kos uh, tem begunskim tokovom in nujni situaciji, da so lahko podprle delovanje nevladnih organizacij ter deležnike, uh, ki so se ukvarjali z uresničevanjem programov za socialno vključevanje in kohezijo. Torej, brez podpore iz Eh, nacionalnih javnih sredstev. Zato smo skušali najti sredstva, kjer se je to le dalo. Atene so bile prvo evropsko mesto, ki je prijelo sredstva iz tega programa za humanitarno pomoč Združenih narodov. Um, poleg tega je še 13 drugih občin bilo vključenih v reševanje te krize in s pomočjo tega programa uh, nam je uh, uspelo namestiti več kot 7 tisoč oseb v kakšnih 400 bivališč v mestu. Seveda smo naleteli tudi na ovire, glede na to, da zakonodaja ni predvidela um, pridobivanje sredstev se strani lokalnih organov in zato smo imeli kar veliko zamudo, tudi tri mesečno pri izvajanju programov. Um, iz Evropskega socialnega sklada pa nam je laže. Uh, Eh, uspelo pridobiti sredstvo v okviru eh, programa za inovativne mestne, torej urbane pobude in E, tako smo lahko vzpostavili zgleden integracijski program, ki je bil, e, ki so ga uresničevali e, izključno lokalni organi. E, No, zakaj govorim o tem? Zato, ker eh, mislim, da ta zgodba zelo veliko pove o težavah, ki, eh, s katerimi se soočajo mesta, kadar pride do takšnih kriznih situacij. Eh, mi smo eh, uredili centr za kakšnih 75 tisoč različnih eh, Eh, ponudnikov storitev, pa tudi observatorij za begunske tokove oziroma migracijske tokove, ki je zbiral zelo pomembne podatke. Eh, pripravili smo predloge, jih tudi Eh, številčno ovrednotili, vendar pa ministrstvo zaradi težav na nacionalni ravni ni moglo zagotoviti uresničevanja programa, ki so ga prevzele filantropske organizacije in to je danes eden od najuspešnejših programov. Kot si lahko predstavljate, veste, da obstajajo tudi roki za financiranje teh programov, torej ne bi se zdaj hotel osredotočati samo na te težave, ki smo jih imeli, ampak izpostaviti, da smo v zahvaljujoč partnerstvu za migrante in begunce, eh, marsikaj dosegli in zato sporočam naslednje. Se podporo Evropske unije nam je uspelo sodelovati na tem področju na bolj učinkovit način in poročilo, ki ga danes eh, predstavljam, je rezultat tega sodelovanja, tega partnerstva ter urbane agende Evropske unije, ki se je uresničevala v zadnjih dveh letih. Eh, tako so lahko vsi eh, deležniki sodelovali pri oblikovanju finančnega okvira za obdobje ehm, za prihodnje finančno obdobje 2020 do 2027. In razprave, ki jih imamo danes, so bistvenega pomena, saj gre tukaj za eh, usklajevanje in sprejemanje ehm, teh mm, pobud na vseh eh, ravneh. Eh, do vladne. Torej, problemi. Ugotovili smo, da načrtovanje porabe sredstev uh, ostaja na ravni regij in držav članic mesta, torej eh, lokalna raven pa do tega ni imela dostopa, nima dostopa v nobeni točki. Države in regije, občin in lokalne ravni ne upoštevajo kot morebitnih upravičencev. Zato je treba upoštevati tudi potrebe eh, mest na lokalni ravni in upoštevati tudi njihove izkušnje. Lokalni, regionalni, nacionalni organi morajo sodelovati, saj se dopolnjujejo in še zlasti pri um, črpanju sredstev iz evropskih skladov bi bilo to zelo pomembno zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti. Uh, Kar precej problemov je bilo pri samem konceptu, pri dostopu mest do evropskih sredstev, ki eh, so jih mesta nujno potrebovala in to se je še zlasti izkazalo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Isto se lahko zgodi v primeru podnebnih in okoljskih katastrof in zato je treba spostaviti take pogoje, ki bodo mestom omogočili, da e, neposredno dostopajo do sredstev iz evropskih skladov. E, in zagotoviti bi bilo treba, da bi mesta lahko uporabila sredstva, ki jih države same ne počrpajo. E, mesta imajo namreč stik z civilno družbo in z zasebnim sektorjem in eh, zato bi bilo treba eh, predvideti dostop do primernih finančnih sredstev. Ravno tako bi bilo treba zagotoviti nek mehanizem za eh, nek miks finančnih sredstev za mesta in za mala in srednja podjetja, ki bi tako lahko med seboj kombinirali sredstva iz različnih virov ter um, sredstva iz uh, Evropske investicijske banke. Vsekakor zelo pomembno je, da se dostop do sredstev zagotovi tudi zelo majhnim enotam, mestom in nevladnim organizacijam, ki teh izkušenj nimajo in tudi zaradi tega težko dostopajo do njih. Torej, ta pobuda ne pomeni prošnje mest za več denarja. Ne, mi si želimo samo bolj učinkovit način in sistem financiranja. In agenda mora zato predvideti uh, nove parametre v ta namen. V majhnih mestih, pa tudi v glavnih mestih, um, je treba to upoštevati. In uh, zato sem zelo zadovoljen, ko vidim, da je to sporočilo šlo naprej po vsoti Evropi in uh, zelo sem hvaležen Emanuelu Makronu, ki spodbuja teritorijalne organe, torej na lokalni ravni, da sprejmejo begunce ter da se te kvote za sprejemanje beguncev uh, upoštevajo tudi po mestih priseljenski tokovi se stalno povečujejo, mesta so pod velikim pritiskom in zato potrebujemo evropsko politiko za prvi sprejem in, za, eh, in primerne metode financiranja. Hvala za pozornost. Much, uh... Hvala lepa. Gospod župan Aten, to je zelo pomembno in koristno je tudi to, da ste bili kratki, tako da bodo lahko poslanci postavili vprašanje. Gospod Ležeri iz Frontexa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropsko agencijo za nadzor meja, da lahko sodelujemo na tej predstavitvi. Moj prispevek se bo osredotočil na izdatke, ki zadevajo varovanje meja. Migracije. Comme propos liminaire, euh, indiquer quelques éléments sur. Uvodoma bi želel navesti nekaj elementov glede proračuna agencije Frontex in njegovega razvoja, odkar je ta agencija dobila nov mandat kot varuh 280 milijonov evrov, leta 2018 320 milijonov evrov in 2019 je predvideni proračun eh, 330 milijonov evrov. Eh, več razdelkov ima ta proračun za agencijo dejavnosti. Ravno tako je bilo ugotovljeno, da so upravičenci do sredstev, ki jih plačuje agencija, torej do njenih izdatkov, nacionalne službe držav članic, ki prispevajo, ugotavljamo povečevanje sredstev tudi za potrebno opremo saj so pogodbe agencije, ki zdaj potekajo z namenom, da se letala ali vozila, ki jih je treba najeti, torej ti izdatki in na podlagi teh pogodb, ki se šele sklepajo, predstavljajo 45 milijonov evrov. In uh, v letu 2018 to predstavlja 84 eh, milijonov evrov. Je bilo v smislu stroškov ocenjeno na približno 50 milijonov evrov za agencijo. Ravno tako je treba povedati, da se agencija financira iz več virov. Imamo seveda proračun Evropske unije. Vse države članice Evropske unije svoj glas, razen Eh, Združenega kraljestva in Irske, ki nista v šengenskem območju. Imamo pa tudi pridružene države k šengenskemu območju, ki sicer niso prav članice, eh, oziroma članice šengenskega območja, ki niso članice EU, to so NOR za posebne specifične programe, kot je program Kopernikus ter program za um, vzhodno partnerstvo, ki vključuje tudi Zahodni Balkan in na to še Afrika Frontex Intelligence Community ter uh, Južno partnerstvo. Danes, ko ocenjujemo učinkovitost uh, izdatkov in uh, ko razmišljamo o naukih za prihodnost, bi vas uh, opozoril na dva pomembna vidika, ki nam preprečujeta, da bi um, imeli večjo korist od tega denarja. Uh, prvo gre za to dihotomijo med uh, upravljanjem z mejami in uh, notranjo varnostjo. Naj povem, da je namen sredstev za upravljanje z mejo Eh, dvostranski, gre za upravljanje migracij in za notranjo varnost, vključno z bojem eh, za proti eh, organiziranemu kriminalu in terorizmu. Z drugimi besedami agencije in notranje agencije za varnost predstavljajo eh, doprinos tudi k notranji varnosti. Ne moremo oceniti eh, dela agencije samo na osnovi upravljanja z mejami. Frontex eh, vključuje tudi upravljanje z mejami na morju. Imamo sedaj nove misije, nove naloge, sodelujemo tudi z Evropsko agencijo za pomarsko, pomorsko varnost in eh, razvijamo tudi eh, vse funkcije obaljne straže, to je povezano z upravljanjem migracij, z upravljanjem nad mejami in še mnoge druge politike. Na to eh, drugo, kar bi omenil, pa je naslednje agencija v odnosu do držav članic. Ta, tradicionalno smo ločevali med eh, instrumenti, ki so namenjeni državam članicam in instrumenti, eh, ki so namenjeni agenciji. Čeprav je razumljivo, da imamo dva različna pravna instrumenta za podporo nacionalnim pristojnim organom in pa agenciji, moramo vedeti tudi, da obstajajo sinergije eh, med eh, agencijo in pa nacionalnimi organi, ko gre za upravljanje z mejami. Upravljanje z mejami in pa eh, delo obaljne straže je del skupnih pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami. Z zadevno uredbo, smo eh, razvili koncept obaljne straže, ki eh, notranje agencije in pa agencijo Frontex eh, tudi združuje pri tem skupnem delu. Na to naš novi mandat vključuje tudi oceno izvedljivosti, pripravo strategije upravljanja z mejo in eh, agencija mora sedaj eh, predvideti eh, tudi ehm, prednostne naloge pri finančni podpori, ki jo Evropska unija predvideva za države članice. To pomeni, da lahko sedaj na operativni ravni tudi finančno stvari uskladimo. Agencija je sedaj z finančnimi sredstvi, ki jih eh, prejemal od Evropske unije, eh, razvila tudi eh, skupne zmogljivosti za upravljanje z zunanjo mejo. To je zlasti namenjeno nekaterim pomembnejšim investicijam v težko opremo, kot so ladje, letala in tako dalje. Sedaj pa še nekaj priporočil za prihodnost. Na osnovi naše eh, izkušnje v Frontexu bi res eh, podpiral eh, pristop, ki bi temeljil na dejavnosti, na nalogah. Treba bi si bilo pogledati, kakšen je uh, doprinos eh, različnih večplastnih eh, finančnih eh, instrumentov. In pri tem bi se po eni strani osredotočili na proračun, na računovodske izkaze in tako dalje, po drugi strani številke, po drugi strani pa tudi na to, kaj lahko naredimo, kar še presega to, kar je bilo predvideno v proračunu sedanji eh, medvladni model eh, nas je precej omejil in tako imenovan eh, pool Frontexa je v veliki meri nacionalne narave in to nam, nas precej omejuje pri um, pogajalskem procesu nihče doslej ni uspel izboljšati nacionalnih zmogljivosti za to, da bi eh, operacije Frontexa lahko uživale večjo, boljšo tehnično opremo. Prosim, če zaključite. Frontex eh, mora razviti lastne zmogljivosti tako na področju um, opreme kot eh, zaposlenih, zato da bomo lahko opravili našo nalogo. In, uh, lastna zmogljivost agencije mora biti najpomembnejši del, nacionalni eh, viri pa morajo biti samo dopolnilo. Moja priporočila za prihodnost eh, bi bila ta, da eh, finančni solidarnostni instrument držav članic, UMFF in drugi skladi, bi uh, omogočil uh, modernizacijo, inovacijo. To bi bilo zlasti pomembno srednje in dolgoročno. V tem primeru pa bi uh, finančna sredstva Frontexa uh, lahko bila usmerjena v uh, upravljanje z mejo zlasti v uh, času krize, ko je uh, hiter odziv ključnega pomena. Uh, oba instrumenta bi bilo treba uskladiti, zlasti pri um, pripravi novih finančnih instrumentov in pri tem je treba upoštevati uh, tudi um, lastne programe agencije. Jean, uh, Jean e Hvala lepa. Dajem besedo gospodu Šembriju uh, iz EASA za največ 8 minut, uh, kot uh, sem se bal. Uh, poslanci začenjajo odhajati in res bi želel, da se jim pusti dovolj časa, da postavijo vprašanje. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa predsednikom za vabilo. Čudovito je biti tu. Kriza 2015 je pozvala mojo agencijo EASO, da poveča operacije v nujnih razmerah. Stotine strokovnjakov, tolmačev, bil izjub brez presedana. Do takrat še nismo imeli nikakršnih izkušenj. Prav tako nismo imeli tudi ne administrativne strukture, ki bi lahko podpirala take operacije. Agencija, če država članica pridobila po AMIF-u, na primer, ampak zaradi nizke absorpcijske sposobnosti držav članic morali posredovati. Da bi odigrali svojo vlogo, pomembno vlogo, smo prvali dodatna sredstva in že 2015 smo imeli prve proračunske rebalance, prednostnim vlogom smo to dali, predvsem operacijam v Grčiji in Italiji, porabili smo to tudi za napotitev osebja, tolmačev in tako dalje. Po sporozumu s Turčijo smo potrebovali dodatna sredstva za implementacijo. In tukaj spet smo, je bil naš proračun spremenjen kar štirikrat, da smo se odvali političnim potrebam držav, članic. Prispevek Evropske unije v času se je povečal za šestkrat med 2094 milijonov evrov. Torej vidite veliko spremembo. Prav tako o tem govorimo v kontekstu predloga agencije Evropske unije za azil, ki bo tudi potrebovala dodatna sredstva, ki jih upravljamo. Prav tako potrebujemo še naprej podporo držav članic, ki so pod pritiskom za to, da jim pomagamo pri njihovih potrebah. Kaj se tiče azila, bo pritisk ostal. Kaj smo se naučili iz preteklih let? Najprej eno. Možnost hitro mobilizirati sredstva, še prav posebno za Evropsko agencijo, je zelo pomemben. Tega se je potrebno lotiti in to rešiti. Izvedeli smo tudi, da so naši operativni izdatki samo delno predvidljivi. Težko je predvidevati, kaj. Torej, ne moremo v bistvu imeti enega pristopa za vse. To je moje glavno sporočilo vsem. Kar se tiče financiranja, lahko bi veliko pridobili, kar se tiče podpore strani komisije glede tehničnega znanja. Kar se tiče izkoriščanja sredstva strani agencij, lahko govorim samo iz naših izkušenj mislimo, da bi poraba teh skladov za agencije morala biti. Se bom dotaknil tudi področja, ki jih vsi poznamo, pa o njem nočemo govoriti. Sveda, področja, ki jih lahko okrepimo, obstajajo, kar se tiče finančnega upravljanja in javnih naročil. Tukaj bi želel spregovoriti tudi o poročilu računskega sodišča k opoznitvi podelitve razrešnice za EASO. Lahko vam zagotovim, da bomo naredili potrebne korake, razumemo odločitev Evropskega parlamenta, pa tako čakamo rezultate tekoče preiskave OLAFA na podlagi. Prva. Kriza nas je vse presenetila, tudi EASO. Takrat nismo imeli dovolj strokovnega znanja in izkušenj. Skušali smo se odzvati, kar se da dobro in mislim, da smo Grči in Italiji ponudili dodano vrednost. Čeprav posebili stvari in ponudili potrebno, zelo potrebno, prepotrebno podporo tistim državam, ki so najbolj izpostavljene. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo. Uh, thank you very much. Um... Hvala lepa. Govorim v imenu EKRE, to je Evropski uh, svet uh, za begunce in uh, migrante. Govorila bom o in to temelji na študiji, ki smo jo objavili januarja 2018, torej na začetku tega leta. Prav tako pa se bom osredotočila tudi na člane EKRE, ki koristijo. Prvi se nanaša na CS, to je eh, prednasonaloga azil, na to eh, prednasonaloga integracije, na to um, vračanje in večja solidarnost in eh, delitev odgovornosti med državami članicami. Osredotočila se bom, kar je bilo že omenjeno, so vprašanja ključe za prvotno razdelitev nacionalnim programom, ki jih v državah članicah v letih 2011-2012, kaj pomeni, da so največ eh, sredstev pridobili Združeno kraljestvo, eh, dodatna sredstva leta 2017. In če si pogledamo sedaj naslednjo prosojnico, potem vidimo, da je to eh, financiranje, ki so namenjene nacionalnim programom in tako vidimo, da na Mačarskem, v Bolgariji, v Italiji, razdelitev um, uh, skladna z formulo, ki se lahko prilagodi in uh, programov države članice morajo 20 uh, odstotkov uh, financiranja nameniti uh, azilu in uh, 20 odstotkov kraljestvo namenja precej več uh, sredstev vračanju. Uh, druge države več eh, integracijam in azilu. Ampak težava niso bili dejanski izdatki. Za naslednji MFF je treba eh, zagotoviti, da bosta azil sklada. Če sedaj nadaljujemo eh, z porabo, komisija državam plačuje in to nam omogoča nek eh, splošen eh, pregled. Pri tem pa je potreba upoštevati, da to eh, temelji na podatkih iz septembra 2017. Na osnovi tega glednost glede porabe sredstev iz sklada AMIF prav tako potrebujemo tudi javnosti v zvezi z implementacijo smo eh, pripravili eh, vprašalnik, eh, ki je bil namenjen, najdemo v državah članicah. Kar se mi zdi zanimivo, je vprašanje komplementarnosti in dodane uporabljene na mesto drugih sredstev in to je treba zelo jasno pregledati za prihod. Hvala lepa. Hvala lepa za to obširno poročilo. Sedaj pa naslednji panelist, gospa Lilian Curdi iz eh, omrežja Odisej. Prosim, beseda je vaša. Kind invitation and I understand that I... Lepa za prijazno vabilo. Čeprav razumem, sem zadnja govornica, tako da bom skušala biti kratka in jedrnata. Če imamo ključno sporočilo za reformo na tem področju, potem se moramo odmakniti od nujnih razmer, da se odzivamo na strukturne potrebe. Evropski parlament to je storil že v resoluciji z marca za prihodnost večletnega finančnega okvira. Tako Evropska komisija v trenutnem predlogu proračuna, pa tudi visoka skupina za rastne vire priznavata, da azilni postopki upravljanja z migracijami in vse države članice pridobijo zaradi podpore iz Evropskega proračuna. Vse države ali upravljajo z enanimi mejami ali pa izvajajo zakonodajo na tem področju, ko gre za integracijo, prosilce za azil, postopke in tako dalje. Šlo na upravljanje strani EU včasih krize. Obsek je imelo potrebe po sredstvih iznojnih razmer. AMIF in ESF sta bila najpomembnejša, 2014-2016. Podatki kažejo, da sta Grčija, Italija, pa tudi Nemčija, Nizozemska, Francija, Belgija, Avstrija aktivč več sredstv na evropski ravni za operalizacijo teh elementov. In to ni izolirano samo na nekatere države članice tukaj ne gre samo za nekaj, kar bo minilo. Verjetno bo to staro še nekaj časa. To bo verjetno novi stan. Imamo povišeno podporo za agencije. To pa je povezano tudi z nujno podporo, posebno podporo. Se to se še vedno tako imenuje, čeprav v nekaterih držav članicah, kot sta Grče in Italija, so poimenovanja. Potem smo mobilizirali tudi mehanizem civilne zaščite, ki pa ima svoje omejitve. To ni dodatni proračun, lahko ponudi samo nefinančne vire, kot je ustrezna oprema, prav tako pa se zanaša ni dodatni proračun, lahko ponudi samo nefinančne vire, kot je ustrezna oprema, prav tako pa se zanaša na prostovne prispevke držav članic odziv na potrebe je bil včasih premajhen, gledam podporo državam članicam, ki so bile prizadete zaradi priseljencev in imigrantov, še pa posebno v Grčiji. To je še en izjemen instrument, ki bo trajal tri leta. 2019 se bo iztekel. Do aprila 2018 hrano, zatočišče, nujne potrebe ljudi UNHCR, Mednarodna organizacija Rdečega križa in regionalni ravni. Naprimer, druge vrstice lahko nudijo podporo, kot so strukturni skladi EU. Regionalni ravni. Naprimer, druge vrstice lahko nudijo podporo, kot so strukturni skladi EU. Prav tako bi lahko ponastavili administracijo, upravljanje skladov in nadzorne sisteme, ki jih imajo države članice. Ti so zelo zapleteni, to zahteva finančne vire in tudi kavdovske vire. V tem smislu absorpcija evropskih sredstev tudi stane. Poenostavitev na splošno različnih investic, kot prava komisija, bi lahko pomagala, to je korak v pravo smer. Seveda, pa s to racionalizacijo moramo ohraniti tiste postopke, ki so najmanj obremenjujoči. Prav tako je potrebno podpora Frontexu in pa tudi dopolnevanje, kar se tiče počonskih vrstic in instrumentov, kot so tudi strukturni skladi. Torej, tukaj moramo iskati sinergije. Od sinergij pa se moramo premakniti tudi na smiselno dopolnilnost strukturnih ukrepov, kot je to v kohezijski politiki. Hvala. Merci, merci, madame, merci a nos cinq intervenants. Hvala, hvala, gospa, hvala vsem petim govornikom, da ste z nami posredovali vaše izkušnje, to, kar ugotavljate na kraju samem, glede eh, črpanja sredstev in uporabe sredstev, o katerih govorimo tu v parlamentu. Citi. Prejšnji teden sem bil na italijanski meji v kraju Ventimilija in Pardoneki in bila sva tam s kolegom Viotjem iz Italije in srečala sva eh, nacion, eh, pač eh, ignoriramo. In predstavili smo jim pravno podlago, na podlagi katere bi laže uporabili sredstva in pravice na njihovem eh, področju. Glede dublinske uredbe smo se tudi pogovarjali in povedali so, da jim tudi spremem hrani uh, eno plast sive ekonomije in sicer te, ki nezakonito pomagajo um, beguncem preko meje. To gotovo ni neka lepa slika. In zato bi želel vprašati pre, de, eh, direktorja vidna nekje odzunaj. Ja, hvala, gospod predsednik. Mi se trudimo, da bi to bila torej um, uradnike in oznakami in um, torej brez rokavniki, na katerih je zapisano, koga predstavljajo, tako da nek tak kit za prepoznavnost imajo. In kar se pa tiče uh, plovil, to so seveda najdražji del tehnične opreme. In um, včasih je pač treba tudi države članice nekoliko postaviti na pravo mesto, ko nas sprašujejo, eh, s katero zastavo naj se sploh vključujejo v te dejavnosti in jih opozarjamo, da morajo uporabiti tudi evropsko zastavo. V redu. Gospa eh, Šojdrova, izvolite.

in tudi na otoku Lesbos. In reči moram, da je de, da se pri delu, ki se opravlja v centrih za begunce in za katero se uporabljajo evropska sredstva, eh, takšno, da se to vidi. Eh, Rekli ste, da Frontex potrebuje več osebja za svoje dejavnosti in zato bi želela vedeti, ali naj bi to osebje bilo kakšne narave. Naj bi to bili uradniki ali policaji, torej osebe, ki bi res ščitile meje ali eh, pač kakšen kadr bi to bil. In za konec. bi še povedala, da uh, se zdi, da iz Turčije prihajajo migranti na grške otoke in uh, ne le na otoke, temveč tudi preko turško-grške meje. In zato menim, da te meje niso dovolj zaščitene. Pritisk beguncev se povečuje in na to je treba zagotoviti tudi njihov sprijem in zato mislim, da je treba razmisliti o zaščiti te obale in teh meja. Najlepša hvala za vaše delo na tem področju. Jaz mislim, da je prisotnost Evropske unije in njenih predstavnikov tu vidna in zato bi želela pohvaliti te dejavnosti, ki se tu opravljajo. In mislim, da bi morala predvsem grška vlada tukaj storiti še kaj več. E, Mrs. Vržja, gospa Vržja. Gospa predsedujoča, škoda, da je gospod Arčvi odšel. Hm. Namreč preprečevanju beguncev, temveč preprečevanju um, in nadzoru nad uh, kriminalnimi dejavnostmi. No, še nekaj. Problem imamo s prepoznavnostjo financiranja iz evropskih virov. In problem je v tem, da je uh, namenjena državam članicam, ki na to ta sredstva razporejajo, kot želijo. No, ne prav povsem tako, kot želijo, ampak ne da bi pri tem poudarjali, da gre za evropske sklade. Primer. No, imeli smo uh, več srečanj z. Um, s, um, predsednico prefekture v Patkale. V odnosu do eh, običajne uh, pomoči vsi bi si želeli boljše razmerje in o tem bi želel spregovoriti z gospodom Legerjem iz Frontexa. Vidimo, da je da so bile sredstva v prihodnjem MFF-u predvsej Frontexu. Ali ste to vi želeli, ali ste ocenili, da potrebujete 10 tisoč novih ljudi, uh, ali si je to nekdo drug nekje drugje zamislil, da bi bila takšna okrogla številka primerna. In zanima me, kako bo preprečevanju novih kriz oziroma kako boste zagotovili, da bodo ti ljudje dovolj eh, porožni, da bodo lahko hitro prerasporejeni, če se bo kriza pojavila nekje eh, drugje tako bodo te ljudje lahko samo posedali eh, v stvari v pravo smer. Thank you, thank you. Hvala, gospod Howard. Tudi sama imam nekaj vprašanj. Eno vprašanje. Skladno s temi študijami eh, nimamo podatkov o implementaciji in očrpanju teh sredstev in informacije, s katerimi razpolagamo, kaže na to, da je implementacija zelo počasna. Zakaj eh, komisija ni vzpostavila ustreznega mehanizma poročanja, ki bi omogočila eh, so zakonodajalcu, da bi eh, sprejel ustrezne ukrepe kot del tega postopka so zakonodaje? lahko odgovorite, gospod Lagari in tudi drugi, eh, na vsa ta vprašanja in pa tudi zastopni komisije. Hvala lepa, bom kar začela. Kar se tiče vprašanja gospe Gresle. Najprej, kar se tiče možnosti, da bi tudi mesta dobila sredstva iz evropskih eh, skladov. To je pri Amifo mogoče, vendar pa prek nacionalnih organov. Obstaja torej države, kjer nacionalni pristojni organi, ki z AMIF-om pravijo na nacionalni ravni, sodelujejo z mesti in dajo na razpolago sredstva. Druga manj. Po tej poti je torej možno. Vsi pa želimo, da bi to poštevali potem pri nadaljnih načrtih Je pa seveda to povezano tudi s tem, kdo potem nadzira te finančne tokove. Z omejenimi viri, ki jih imamo na spago, ne moremo nadzirati vsega. Kar se tiče UNHCR, tudi na otokih so na ozoči. Ne morem navesti vseh podrobnosti za vsake pogodbe, ampak UNHCR bi naj okrepil tudi zmogljivosti sprejema in največja pogodba, ki jo imamo, ni za otoke, ampak za celinsko Grčjo, kjer je tudi amerikanska potreba za pomoč beguncem, ki pridejo v celinsko Grčjo. Razdelitev sredstev, ključ je navedeno zakonodaj iz leta 2014. ne gre toliko za to, koliko prošen za azil imamo, koliko ljudi vračamo, gre za obdobje, ko se zastavi določena težava. Vedno to temelji torej na statističnih podatkih 2010, 2011 in to so zelo drugačni podatki kot danes. Tukaj smo se torej veliko naučili za nadalje, da se to izračunava na podlagi tega ključa za obdobje, ki mora biti prožen. Zato razmišljamo o tehnični prilagoditvi, kajti to je velika potreba, kar se tiče nas. Seveda si ne želimo, da bi to bil nujni instrument. Istočasno pa moramo reči, da nekateri programi, še prav posebno grški, sedaj so tudi že popolnoma natrpani, tako da ima ni samo nujni ukrep, ampak dopolnilen ukrep, da lahko zagotovimo, da nove naloge, ki pridejo za države članice, se dejansko lahko tudi financirajo. Splošno pa je naš cilj, kot sem omenila, da pridobimo strukturno podporo, da se to spremeni strukturno podporo in to je za nas zelo pomembno. Potem pa še vprašanje preglednosti. Da, to sem razumela, seveda to moramo izboljšati. Ni enostavno posodabljati vseh informacij v državah članicah, Imamo pa vsako leto odločitev komisije, ki je na voljo in pregledna, koliko plačujemo državam članicam, potem ko so podali računovodske podatke za vsako leto. Vsako leto, konec maja, začetek junija, sprememo to odločitev in to vključuje vse številke, ki jih izplačujemo državam članicam. To je na voljo, je pa to nekoliko težka naroga, ker je potrebno malo računati. Upravljali z mejo, nadzirali eh, prestop eh, meje in tako dalje. In to so uh, uradniki, ki jih prispevajo države članice. Poslovni model, to, da mi uporabljamo uh, mejne policiste držav članic, da je to uh, izčrpalo nad svojo. Ko sem uh, prevzel funkcijo leta 2015, um, smo imeli 350 eh, ljudi na terenu. Tudi drugi deležniki, ki so tu eh, prisotni, so to pojasnili. Razmisliti moramo tudi o tem konceptu, eh, da Frontex prevzame tudi ETIAS, centralno enoto, in to je tudi del upravljanja kakršnekoli pomisleke glede uh, Eh, prizadevnosti eh, naših eh, uradnikov. Mm. Včasih imamo težave na terenu, ampak če imate 1500 ljudi na terenu, potem no, smo odločeni, da bomo sankcionirali kakršenkoli odstop od norm. No, Hvala lepa, ja. Hvala lepa za to dodatno posredovanje, zelo zanimivo. Sedaj pa drugi panel. Prosim gospa Kresle. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo bolj podobno na implementacijo ukrepov. Veseli me, da je z nami tudi gospod Daniel Lamar, ki bo povedal več o tem. Prosim, da se držite desetih minut, ne prekoračite časa. Prosim.

migracij se je Evropska unija znašla v nujni situaciji in v situaciji, v kateri se je morala odzvati na zelo težke probleme. In to je naredila tako, da je povečala eh, ovojnico za različne agencije, da je ustvarila nove inštrumente za financiranje, eh, ustvarila, vzpostavila hotspote, torej žarične točke in uh, nacionalne centre. Evropsko sodišče je to moralo upoštevati in je med svoje prednostne naloge nadzora vključilo tudi področje migracij in azila. In zato smo od leta 2016 naprej pripravili kakšen deset študij na to temo. V letnem poročilu o, iz, o finančnem letu 2016 smo lansko leto prvič dodali poglavje o tretjem eh, večletnem finančnem okviru eh, za naslovom varnost in državljanstvo. Tudi več poročil smo pripravili, posebno poročilo o mm, hotspotih, eh, vstopnih točkah v Italiji in v Grčiji lansko leto. Potekajo tudi druge študije, eden o mm, sprejemu beguncev v Turčiji, na to uporaba sredstev iz skladov Afrike in na prošnjo odbora Libe tudi poročilo o e, sistemu e, usposabljanja, ki bi se uporabljal za nadzor na mejah in ki bo e, objavljen aprila 2019. Jutri pa bomo objavili študijo o integraciji imigrantov pri čemer se osredotočamo predvsem na uporabo sredstev iz sklada AMIF, o čemer smo danes že govorili in vsako leto tudi proučimo poročila posameznih agencij. Do kakšnih sklepov pa smo prišli? V posebnem poročilu o vstopnih točkah smo zabeležili pozitiven učinek operacij, ki se vodijo v Italiji in v Grčiji, kljub dokaj počasnemu napredovanju in šipkim točkam ki zadevajo predvsem uh, mladoletne osebe brez spremstva. Uh, te vstopne točke so gotovo prispevale k mm, boljšemu usmerjanju priseljenskih tokov v teh dveh državah. Uh, izboljšali so svoje zmožnosti sprejema, uh, pospešili svoje postopke uh, za sprejem in za dodelitev pomoči, vseeno pa je še vedno treba zagotoviti več sredstev in potrebe so uh, izmerjene bolj v številkah kot glede vsebine oziroma kakovosti. Tako je bilo v Grčiji zaprošeno za povečanje zmogljivosti za sprejem eh, bivališč eh, in eh, zaprošeno je bilo tudi za pomoč EASA pri obravnavi prošen za azil. V Italiji se je število vstopnih točk povečalo, kot je bilo že predvideno. V obeh državah se je izboljšal sprejem mladoletnih oseb brez spremstva. Eh, poleg tega eh, je v obeh državah eh, zdaj na voljo več strokovnjakov. Drugič, pri našem delu povsod ugotavljamo, kako zelo zapletena je schema financiranja in kako težko je jasno opredeliti, katera sredstva so namenjena za določene operacije, glede na to, da se toliko različnih sredstev uporablja poleg skladov AMIF in ISF. Um, ehm, saj se lahko uporabljajo tudi sklad za uh, podporo pridruževanju, uh, socialni sklad, uh, sklad za mlade in drugi skladi. Uh, Eh, v našem poročilu za leto 2016 ugotavljamo tudi, da komisija ni sporočila celotnega zneska sredstev, ki so bila izčrpana za eh, uporabo za krizo migrantov in beguncev v letu 2016 in da je zato težko eh, višino teh sredstev oceniti. Zato priporočamo, da se vzpostavi posebna struktura za prenos eh, podatkov, ki bo omogočila pregled nad uporabo sredstev. Pri čemer pa nomenklatura iz okvirne eh, ga priporočila OECD eh, lahko služile deloma. Eh, Mehanizem financiranja je treba seveda povečati. Mi to predelujemo kot eh, celoto inštrumentov oziroma mehanizmov eh, za uporabo sredstev Evropske unije. Eh, in ravno tako je treba opredeliti inštrumente, ki omejujejo možnost za nadzor nad uporabo teh sredstev. Glavni sklad pri tem je sklad AMIF. Tega se še da ugotoviti, medtem ko se financiranja iz eh, drugih virov pa eh, pogosto ne da. Ugotavljamo tudi, da je težko razlikovati med predujmi in uh, efektivnimi porabami. Ravno tako smo ugotovili uh, načine upravljanja znotraj agencije, ki uh, so deležni določenih kritik. E, Naprimer, tudi znotraj Frontexa leta 2015 je bil objavljen razpis, e, ki omogoča dostop do e, cenejših in bolj prilagojenih rešitev ob uporabi manjših plovil na mesto vojaških plovil, ki jih dajo na voljo države članice. Na to ocena učinkovitosti teh operacij Eh, se opravlja naknadno, tako se strani komisije in agencije Frontex, eh, glede delovanja agencije Frontex in vstopnih točk, eh, pa tudi znotraj držav članic z vidika integracije beguncev, pa tudi na podlagi informacij, ki si jih izmenjujejo Frontex in države članice tako lahko za konec rečem, da se je nasplošno Evropska unija prilagodila krizi in nujni situaciji in je omogočila eh, boljše upravljanje te krize, vendar dokaj počasi in ne, da bi znala najti kvalitativno in kvantitativno primeren odgovor za vse potrebe, ki so se pojavile. Prostopki so še vedno predolgi, mladoletne osebe brez penstva so še vedno prestopki Mm, deležne eh, preslabe obravnave in tudi države članice se preveč naslanjajo na Evropsko unijo. Eh, seveda je tukaj potrebno zagotoviti tudi dovolj prožnosti, vendar pa se to prožnost pogosto zagotovi eh, le je, te prožnost, je to prožnost ne mogoče zagotoviti zaradi kompleksnosti postopkov pri eh, komisiji ter zaradi eh, številnih različnih eh, skladov, iz katerih se namenjajo sredstva za te dejavnosti. In ne nazadnje, zaradi težke težav pri opredelitvi konkretnih izdatkov in Eh, potreb. Tako da pred nami je racionalizacija, zagotavljanje večje preglednosti informacij, kar je potrebno, če želimo zagotoviti učinkovitost eh, eh, priseljenske politike v Evropski uniji. Hvala lepa. UNHCR, euh, izvolite. Okay, sorry. Yes. Um, Yes, good afternoon. Um, so I'm representing uh, UNHCR. Hvala lepa, torej predstavljam uh, urad uh, UNHCR v Bruslju. Zahvaljujem se vam za to pobudo, zahvaljujem se vam za uh, povabilo. UNHCR je mednarodni opazovalec uh, teh uh, mehanizmov uh, financiranja, je tudi neposreden deležnik uh, in koristnih uh, teh uh, Eh, finančnih eh, sredstev. Torej eh, imamo kar nekaj izkušenj na tem področju in rada bi se osredotočila na nekaj točk, nekatere so bile že omenjene in osredotočila bi se na vidik učinkovitosti. Če dovolite, bom začela z nekaj načeli na podlagi katerih se denar uporablja in na to se bom osredotočila na to, kar je povedala kolegica. Omenila je dodano vrednost in pa eh, komplementarnost. O tem je bilo precej govora že v zadnjem finančnem okviru in o tem bo govora tudi za prihodni večletni finančni okvir. To je zelo pomembno na področju azila in to je treba še bolj pojasniti. To je zlasti pomembno pri eh, deljenem upravljanju. Včasih eh, se govori o tem, da denar izgine v nacionalne eh, proračune in zato se sprašujemo, če evropski denar ni denar, ki na nek način nadomešča nacionalni proračun delež proračuna, ki je namenjen azilu in migracijam. Prav tako bi povedala tudi to, da ne moremo imeti učinkovitosti brez legitimnosti. Kaj to pomeni? Uporaba evropskega denarja je pomembna za evropsko politiko In ta mora temeljiti na človekovih pravicah, mora spoštovati človekove pravice in to je tudi osnova za učinkovitost, če zauzamemo ta holističen pristop. Na to bom spregovorila bolj konkretno eh, o Amifu. Veliko med vami je eh, omenilo, da potrebujemo boljše načrtovanje, boljšo uporabo kvalitativnih in eh, kvantitativnih podatkov v celotnem ciklu. In eh, veliko prilagoditev je bilo priporočenih. Eh, sama bi eh, podala še eno priporočilo za države članice, ki še ni bilo omenjeno. In sicer države članice bi morale, vkolikor je to mogoče, delegirati upravljanje s tem denarjem posebnim organom in ne tega prepustiti Ministrstvu za finance. To je zelo pomembno pomembno je, da ta denar upravljajo ljudje, ki eh, vedo, kam in kako ga je treba nameniti. Mm, to pojasnjuje tudi eh, zamude pri implementaciji novih eh, ciklov, to je bilo omenjeno. Te zamude so morda neizogibne, ampak ključno je, da tisti, ki dejavnosti na terenu izvajajo, da imajo dostop do sredstev. Nekatere nevladne organizacije so res utrpeli precejšno škodo zaradi tega, zaradi teh zamud. No to je bilo večkrat povedano tudi to, da potrebujemo več informacij, eh, sledljivost, eh, preglednost. Eh, treba je vedeti, zakaj se denar porabi. In to ne samo zato, da pač s tem znanjem razpolagamo, temveč tudi zato, da lahko iz tega potegnemo nauke. Sedaj smo uh, praktično. Uh, v V eh, eh, zadnjem delu tega plačilnega obdobja ostajate samo še dve leti in še vedno ne vemo, kam je šel eh, denar. Zato je potrebno, da se vzpostavi mehanizem, da pristojni organ in komisija pripravijo oceno uporabe teh sredstev. Povedala bi še nekaj, kar je zelo pomembno in to je povezano z kohezijskimi skladi in načelom partnerstva. To naj bi bil. Uh, posvetovalni mehanizem eh, je vključen tudi v osnovo AMIFA eh, in ta posvetovalni mehanizem mora vključevati vse eh, deležnike, tu gre za lokalne oblasti, za mednarodne akterje, za socialne akterje, za deležnike, za, za civilno družbo in to mora biti obvezno. Kajti ta mehanizem bo omogočil uh, Eh, nadzor nad implementacijo in eh, namen eh, tega mehanizma je večja učinkovitost. Trenutno že obstaja to v AMIF-u, ampak izvaja se na zelo različne načine v nekaterih državah, članicah. Je uh, že deljenje informacij uh, označeno kot implementacija um, uh, partnerstva oziroma posvetovanja s partnerji in to mm, ni čisto tako. Prav tako bi izpostavila tudi uh, vprašanje uh, odpravljanja birokratskih ovir. Vš čas posredujemo to isto sporočilo komisiji ali potrebujemo posebne EU e, veščine za to, da e, e, lahko zagotovimo dostop do teh sredstev in za pridobitev teh veščin zopet potrebujemo denar. Z drugimi besedami, dostop do evropskega denarja je zelo drag. Prav tako je treba del denarja nameniti tudi civilni družbi in lokalnim in regionalnim oblastem. Eh, na to vse opozarjamo in če želimo to izvesti, če ne bomo imeli minimalnega deleža, potem um, mislim, da bo to zelo težko. Tisti, ki so na terenu, potrebujejo urodje za to, da lahko uh, izvedejo uh, te načrte in da lahko tudi državljanom um, pojasnijo, kako in zakaj. Na to Glede eh, zunanje razsežnosti dela zunaj Evropske unije, to veste, da AMIF tudi omogoča. In eh, eh, to je en vidik, drug vidik pa je koordinacija znotraj EU. Končala pa bom z dvema vprašanjima, kajti tu smo zato, da govorimo o prihodnjem MFF-u, ne samo o AMIF-u. In iz AMIF-a integracija bo sedaj prenešena v eh, kohezijske sklade in regionalne sklade. In tu imam dve vprašanji. V predlogu komisije začetka maja smo videli, da bodo kohezijski skladi eh, skrčeni za vsaj sedem odstotkov ampak eh, kako bodo lahko naredili eh, več z manj sredstvi. Ta I od integracije bo sedaj prenešen na eh, kohezijske sklade in to je zelo pomembno za EU in te investicije v integracije so zelo pomembne. To je prvo vprašanje. Drugo, to je lahko tudi povsem razvodenelo. V AMIF-u imamo 20 odstotkov obveznega. Hvala lepa za vašo pozornost. Herzlichen Dank für den. Hvala lepa za zelo, pa zelo hitro. Ampak dobro, tolmačem je uspelo. Tako sedaj pa gospa Siljute. Lepa, hvala, da ste nas povabili. Predstavljam CEPS, ki je neodvisen think tank. Sem raziskovalka na področju eh, pravice in varnosti. Pripravili smo kar nekaj študij, nekateri med njimi se osredotočajo tudi na eh, zunanje vidike eh, eh, financiranja, na EU jamstvene sklade, naprimer, in to je bilo tudi dobro sprejeto v odborih za proračun in proračunski nadzor. Ko govorimo o notranjih vidikih, financiranja, se sprašujemo, kaj so e, trendi e, pri financiranju, zlasti v tej e, hiši, tu imamo področja, kot so upravljanje Schengna, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in tako dalje. In uh, Za nas eh, je najpomembnejše sredstva za migracije porablja odgovorno, istočasno pa vemo, da odnosi s civilno družbo niso vedno preprosti, lahko so celo zapleteni. Kot eh, demokratične družbe zagotavlja tudi temeljne pravice eh, in pa Eh, vladavino prava. In eh, pri tem uh, je treba izpostaviti zlasti nasneda področja. Boljše zakonodaja in uh, pomeni tudi, da se spoštuje uh, EU standarde, šengenski mm, zakonik, uh, standarde, ki izhajajo iz skupnega evropskega zilnega sistema in tako dalje. kakšni so nauki iz terena. Pripravili smo študijo z naslovom uh, politike boja proti uh, eh, tihotapljanju in vpliv na civilno družbo. In tu vidimo, kakšni so ne počutijo um, varni. In en od naukov je, da se financiranje uh, predvideva na ta način, da, eh, države, da se predpostavlja, da države članice spoštujejo vladavino prava in podobno. Eh, Občutljivem vprašanju, kot je eh, upravljanje z migracijami, azil in integracijo. tu je eh, varnost zelo izpostavljena, ampak ko sprašujemo se, eh, eh, čigava varnost civilna druga, zlasti tisti, ki ponujajo storitve nezakonitim beguncem, so še posebej izpostavljeni. Včasih pride tudi do kriminalizacije. Naprimer, imamo nekaj primerov. Uh, uh, so spregovorili tudi kolegi iz Rudnega kraljestva. To ni hipotetično. Če se bolj usmerimo v varnost, potem to lahko vodi v eh, situacije, kjer potrebujejo. na to uporaba sredstev za migracije, migrante. Tudi to uh, ni povsem jasno. Nekateri pa imajo občutek, da je to tudi način, kako jih utišati, zlasti, ko gre za javna sredstva. In nekatere organizacije ne zaprosijo za ta sredstva zato ker se bojijo, da bodo na ta način izgubili uh, in tako dalje. Javna sredstva se včasih uporabljajo tudi zato, da se uh, omeji uh, dejavnost, da se določi, uh, kdo uh, in kakšne dejavnosti lahko koristijo ta sredstva. In, in tu vidite graf, ki kaže na to, kako se finančna sredstva uporablja v ta namen. V Italiji je bila to velika skrb, pa tudi na Mačarskem. In pogosto to postavlja početje v tem. Včasih eh, so morali, eh, so, so bili naprošeni, da predajo eh, osebne podatke ljudi, ki jim služijo. Imamo tudi MFF-a, instrument evropskih vrednot je zelo pomembna pobuda in eh, tu je treba izpostaviti eh, zlasti vidike, ki se nanašajo na eh, mobilnost in na migracije in na to imamo še pogojevanje ki ga najdemo v novem večletnem finančnem okviru, Eh, in sicer gre za izplačevanje sredstev med civilno družbo in nacionalnimi organi in eh, treba je tudi jasno eh, določiti, kdo dela kaj. Da je financiranje boja proti tihotapljenju tako pomembno, bi moralo biti to pogojeno tudi z izuzetnostjo podjetjem, eh, akterjev, ki ponujajo humanitarno pomoč in ki zagotavljajo pravico do dostojanstva. Koristno bi bilo, če bi tudi vzpostavili stalno opazovalnico, načrtovanje. Prav tako bi bilo dobro, če bi civilna družba tudi imela možnost za pritožbe in za poročanje v senci. Na ta način bi lahko uh, zagotovili boljš učinkovito uporabo teh sredstv. Okay, <clears throat> thank you very much. Hvala lepa. Naj, prosim, vodenote za vodenote iz Mednarodne organizacije za migracije, da spregovori. Prosim. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vabilo. Tudi sama želim čestitati parlamentu za to, da ste organizirali to predstavitev v naslednjem finančnem okviru. Kot realizacija za migracije vidimo to kot izredno človekovih pravic in solidarnosti, globalno gledano v EU. Tri leta so že minila, odkar je Evropska unija sprejela agendo po tako imenovani krizi, migraciji. Ampak vidimo tudi, da od štirih stebrov, ki smo jih imeli, imamo sedaj še tri. Tako smo združili postopke za posebce za azil in migrante. Mi to moramo obrniti, če si EU želi imeti to crovito vizijo glede migracije. Nedavno sem si ogledala enega od dokumentov komisije o MFF in citiram. Dolgoročni, dolgoročne, temeljito izdelane strategije za migracije, potem mora proračun biti sredstvo za njihovo implementacijo. Kakšna bi naj bila ta strategija? Zakaj se naj zauzamemo najprej EU in države članice, da se bomo odzvali na vse potrebe glede migracij. In tukaj potrebujemo prava, učinkovita partnerstva, ki jih moramo razviti. Sodelovati moramo s partnerskimi državami vzajemnega, dobro razvitega procesa sodelovanja. Prav tako moramo imeti celovito politiko priseljevanja na ravni EU. Priznati moramo demografske trende na trgu dela, zakonite poti, pa tudi vračanje, ki bo dostojno begunce. Seveda moramo izpolnjevati mednarodna pravila. In prioriteta je vse vključujoča družba Evropske unije. Vse to bi moralo biti ključno pri te odgovorna, odgovorni akter pri implementaciji te vizije. MFF je odlična priložnost za to skladu z globalnimi sporazumi. Ključnega pomena je, da je financiranje za migracijo izvedeno na bolj strateški način, rezultatsko orientirano, tako da bomo uravnoteženi in vse skupaj mora biti enostavneje tudi zmanjševanje administrativnih breben in zagotavljanje, da se lahko osredotočamo na rezultate. Veselimo se pogajanj, ki so se ravno kar začela. Morda še nekaj o sestanku sveto 28. in 29. junija, ko bodo govorili o migracijah. Resnično upamo, da se bodo ustrezno lotili teh vprašanj. Okay, thank you very much, uh, because... Hvala lepa. A, ne, imamo nekoga. Gospa Ajala Sender, prosim. The floor. You have the floor. We will, Thank you. We'll, yeah. No, no. We'll let's, let's, let's, let's, so I would like to... Yeah, ja, ich möchte, ah, še gospa Gresle. Ja, naj povem nekaj k temu, kar se je sedaj zgodilo migracije bi razdelila v to, kar običajno počnemo, namreč begunci in prosilci za azil. Tukaj imamo postopke, upravičeni ali ne. Ne želimo ustvarjati tisa, da govorimo o migracijah, kot tak. Govorimo o beguncih in uspešni prosilci za azil. O drugih ne govorimo, kajti za vse ostale lahko rečem, da pričakujemo, da se vrnejo njihove države, kajti sicer se bo sistem zrušil. Toliko politično. Za vse imam vprašanje. Hvala, da bi se vam zahvalila, ker seveda vsi vemo, da delo na terenu ne bi delovalo brez vas, ker pač nimamo dovolj zmogljivosti v EU in tudi države članice nimajo dovolj, da pravijo konkretno delo glede integracije. Naj povem, to tudi komisiji, da trpimo, trpimo zaradi tega in neustrezno se mi zdi, da še tri leta po velikem varu, potem, ko že imamo kar nekaj let AMIF, nimamo številk, kaj, koliko stane v kateri državi članici. Imate številke o tem, kaj počnete, koliko to stane? Koliko stane integracija beguncev v Nemčiji, Italiji, Grčiji? Nimamo številke vedno imamo pravka z visokimi številkami in z razvojem, ki ga ne moremo oceniti. To moramo nujno spremeniti. Niti približno ne moremo oceniti, kaj se počne in če se ne, ali je to strezno ali ne. To bi že pričakovala kot poročanska nadzornica. Bili smo na Lesbosu, v velikem centru Moriji, ki ga vodi vojska in pravi, da dobijo sredstva iz EU, da zagotovijo obroke. In potem tudi niso vedeli, koliko to stane, ko smo jih vprašali. Sploh ne moramo oceniti in to se mi zdi obžalovanje vredno. Dobro je bilo, če bi lahko povedali, kdaj bomo lahko dobili primerjive podatke. Kar se tiče akterjev v študiji, potrebujemo centralni organ za takšen organ za centralno koordinacijo izboljšal trenutno razmere. In drugo vprašanje. Nekateri izmed akterjev, s katerimi še prav posebej, kaj Evropska komisija in države članice morajo spremeniti, da bi izboljšali trenutni sistem, tako da bi bil bolj učinkovit. Muchísimas gracias, señora Comisaria. Le agradezco mucho, pero es verdad que había visto. Ja, najlepša hvala, res hvala. No, ampak res sem videla, da je kolegica že dvignila roko, zato si nisem upala začeti govoriti. No, hvala za to možnost. Torej, zelo pozorno sem poslušala uh, to, kar so povedali pred res zgodovinskem trenutku in imajo velike izkušnje ob tej zgodovinski priložnosti, ko se spopadajo z eno najhujših kriz, ki nas je doletela. Istočasno za našo socialno in gospodarsko krizo znotraj naših držav bili čim bolj jasni, saj smo pogosto nezmožni jasnega komuniciranja bi želela izpostaviti nekaj temeljnih zadev. Seveda je lažje ukrepati na kraju samem, kot zdraviti, navati osebe, ki prihajajo iz različnih držav, zlasti tiste begunce, ki niso begunci samo zaradi vojn v svojih državah, ampak tudi zaradi okoljskih in podnebnih sprememb, pa tudi ekonomskih beguncev, ki si prizadevajo, da bi izboljšali svoje izzivi in zato prvič, na kakšen način lahko to preprečevanje in to tako z kvantitativnega vidika glede na nov razvojni okvir bi tudi tukaj ponovno spet ulagamo ker namreč vemo, eh, da določen del evropskega proračuna se steka v nacionalne proračune teh držav, ampak v nekaterih primerjih nas tudi kritizirajo, tudi organi na različnih ravneh. Torej tudi posamezni projekti organizacij, ki imajo na voljo dovolj osebja, in lahko upoštevajo odločitve, ki se spajajo, pogosto pritožujejo, da do denarja ne pridejo in torej, da te pomoči niso dovolj učinkovite, da bi jim zagotavljale možnost za delo. Drugič, ko migracije pač že potekajo, se sprašujem, koliko smo res snadno a posteriori, ampak um, v tej situaciji, ko k nam prihajajo ti migranti, mora biti jasno, da vendarle uh, mi ne sodelujemo pri raznih oblikah zaslužnje in se tudi ukvarjamo z begunci in se za vsakega posebej sprašujemo, ali se lahko vrne nazaj ali ne. Torej, veliko problemov imamo tukaj, no, ampak pri tem drugem delu izvajanja migracijske politike, se sprašujem, kako bi lahko delijo in za tiste, ki jim nudijo podporo. In potem še tretja točka in največji izziv, ki je pred nami in to je integracija in kvote, in, ki smo videli, da niso delovale. V trenutni situaciji še vedno sprejemamo prišle na mačarskem ali kjerkoli se pač bojijo vsega, kar je različno in novo. No, in zanima me, na kakšen način bi lahko uh, vzpostavili neko formulo, ki bi omogočila, um, da bi. Hkrati se moramo pa spraševati o demografskem problemu Evrope in uh, posledic tega za naše gospodarstvo in nezmožnosti uh, naše nezmožnosti pri spopadanju s temi problemi. Torej, tri velike um, bloke vprašanj sem tukaj izpostavila, kako imamo formule za uporabo določenih projektov, ki jih imamo, kot so Erasmus in drugi, in ki bi lahko pripeljali do zgodbe o uspehu. Torej, na vseh, vseh fazah postopka pri prihodu res ta sredstva uporabili tako, da bi imeli več primerov dobre prakse na voljo. Hvala. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Nekaj tega, kar je povedal, da je šlo samo za uh, napake pri prevodu in ne za namerno mešanje megle. Predvsej rečenega je bilo zelo zanimivega in koristnega. Zelo preprosto jo mi, koliko smo odgovorni za proračun, lahko uh, uvedli za to, da bi vi lahko bolj učinkovito delali. Kaj bi bila ta glavna sprememba? Nimam občutka, da lahko postavljamo vprašanja na, in začeli bi z prihodnostjo in tudi z integracijo, kajti eh, to je prosila civilna družba. Vemo na, in začeli bi z prihodnostjo in tudi z integracijo, kajti eh, to je prosila civilna družba. Vemo, moramo ta sredstva nameniti in kako jih nameniti. Vse to je del tekoče razprave, zato se o tem ne morem izraziti prisluhnili.